Kolegice, kolegi, bomo začeli s eh, sestankom. Včeraj smo spremenili dnevni red. Zato najprej počilo Rike Manars o podpori za ozemljsko sodelovanje s podporo Evropskega sklada za regionalni razvoj. In potem gremo naprej. Rika Manar je prva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 pojavilo, ampak mislim, da bomo dosegli mm, soglasje o glavnih temah. Premen skrbi zlasti naslednje. Ta predlog uredbe mora biti zadosti jasen. Ta program Evropska sklada za regionalni razvoj mora biti izvajan čim bolj jasno in konkretno na podlagi še preostalih predlogov sprememb je treba pripraviti kompromise, ki bodo podprti strani vseh. In na koncu moramo to uveljaviti na ravni EU. Sicer sedaj ne bi predstavljala vseh posamečnih predlogov sprememb, ampak upam, da lahko računamo na vašo podporo pri teh, tako da bomo na koncu prišli do dobrega svežna. V teh predlogih sprememb eh, se pojavljajo nekatere podvojitve, nekatere stvari se prekrivajo. Nekateri elementi so že zajeti v nekaterih drugih elementih, um, ki sem jih sama predložila. Naj pa omenim tri ločene predloge sprememb, ki so morda najbolj problematični. Kot prvo, številni predlogi sprememb so osredotočeni na financiranje. Torej, potrebujemo neposredno financiranje za program. O tem smo se že večkrat pogovarjali tudi s komisijo. No, ampak komisija mm, bi nam morala podati argumente za svoje stališča. Tega si želimo. Zanima nas, kako oni gledajo na neposredna plačila. Pa še nekaj, kolegice in kolege, sedaj bomo začeli pogajanja s svetom in moramo stati odločni in trdni. Moramo se osredotočiti zlasti na proračunske mm, vidike. 7 odstotkov sem predlagala za te programe. Komisija je predlagala 3,48 odstotka. Sicer vem, da morda ne bomo res dosegli 7 odstotkov, ampak moramo pa obrati neko srednjo pot. Če želimo doseči svoje, potem moramo ostati pri svojem in res vse skozi zahtevati med pogajanji teh 7 odstotkov če bomo na začetku med pogajanji začeli s sedmi odstotki, potem mislim, da bomo na koncu lahko um, dosegli svoj cilj, tudi cilj našega odbora. Moramo biti torej trdni. Vemo seveda, da vsi vrčujemo. Vemo, da se lahko pojavijo nevarnosti, da bomo morali koncu še bolj popustiti. Ampak tega si seveda ne želimo. Pa še nekaj naj podarim točka, ki je bila problematična. 150 km je meja za čezmejna območja. Sama sem izrazila skepso glede tega območja, glede teh številk. Naprimer, da omenimo toke. V tem primeru je stvar lahko kočljiva. strand B um, je stvar, ki lahko že izkoristimo v okviru čezmejnih območij. Med linijo A in B bi morali zagotoviti fleksibilnost okoli 15 odstotkov in tako ne bi izključili otokov. Potem najbolj oddaljena območja, čezmejni območij departma in pa čezmejno zemlja. Tukaj smo že zagotovili kar veliko fleksibilnosti. In ta območja so um, že izkoristila ta sredstva, pa čeprav je bil morda odstotek uh, 150 km presežen. O nekaterih stvarih bo treba še govoriti in upam, da bomo tudi o tem še dosegli dogovor. Uh, toliko za enkrat. Upam, da boste lahko prispevali svoje pripombe in že sedaj se vam zahvaljujem za dobro sodelovanje. Hvala lepa. Gospod Francesco Dančelis, prosim. Ma io penso che molti dei 300... Hvala lepa, predsednica. Od 370 predloženih prilogov sprememb je veliko dobrih. Še posebno podpiram tiste predloge, ki se vzemajo za bolj ambiciozno teritorijalno sodelovanje in pa za večjo socialno pravičnost. Prav zato podpiram idejo Pervonš Peres v imenu njega odbora za zaposlovanje socialne zadeve. Kajti to so zelo pomembni predlogi sprememb. Gre za boljšo gospodarsko socialno vključenost prikrajšenih območij za večje poštevanje ciljev EU 2020 ter pa za večjo mobilnost ter pa preglednost na trgu. Zelo sem hvaležen poročevalki, da si prizadeva za uravnoteženo mnenje. Lepo, da si prizadevate za soglasje o teh predloženih predlogih sprememb. Nekaj stvari pa še izpostavil. Poročevalka sama je prej omenila proračun. Seveda, položaj je zelo resen, kriza je precej huda in to seveda vpliva tudi na naše proračune. Konferenca predsednikov je ravno kar odločila, da ne bi smeli spodbijati finančnih vidikov. No, nekateri odbori so to že storili. Odbor si torej želi 7 odstotkov in to mislim, da je neka razumna podlaga. Ampak seveda, če bomo tukaj imeli več sredstv, potem to ne sme pomeniti, da bo za druge cilje sredstv manj. Kajti, če ne, se lahko zgodi, da ne bomo sledili pravim ciljem. Potrebujemo dobro ravnoteže. Sedaj pa naj omenim še proračun za tehnično pomoč. Meni se ta ideja ne zdi ravno prepričljiva, govorim iz vlastnih izkušenj. na prejšnjem delovnem mestu sem tudi upravljal sredstva iz skupnosti. Mislim, da ne bi smeli preveč sredstev skupnosti nameniti za tehnično pomoč, torej za strukturo, za zaposlene, za delavce in tako dalje, za upravo. To še toliko velja sedaj, v času krize. Čim več sredstev moramo usmeriti dejansko k državljanom, ki živijo v teh regijah moramo spodbujati ustrezne naložbe, ki bodo dejansko povečale gospodarsko rast in ustvarjala nova delovna mesta. Zato moramo zelo skrbno premisliti o tem, kaj bomo tukaj storili. Šele, ko je tehnična pomoč res upravičena, podprta z argumenti, potem jo lahko podpremo, sicer pa ne. Še tretja ideja pet tematskih ciljev. To podpiram, to pomeni več fleksibilnosti za izvajanje. Sem tudi za večplastno upravljanje. Tudi to je pomembna točka. Mislim pa, da bi lahko bili še nekoliko bolj velikopotezni glede fleksibilnosti mislim, da mora biti fleksibilnost večja, ne pa nižja. Pa še nekaj. Meni se zdi zelo pomembno, da govorimo o kulturni dediščini in o turizmu. Kajti to gotovo je velika priložnost za nas. Če želimo doseči te cilje, potem moramo za to tudi nameniti ustrezna finančna sredstva. Na tak način bomo lahko krepili gospodarsko rast, krepili razvoj in tudi ustvarili nova delovna mesta. Uh, uh, Zdaj pa François Alfonzi. Hvala lepa, gospa predsednica. Seveda bomo skupaj še iskali kompromise sedaj naj se strinjam s poročevalko, gledajte ga, da moramo imeti neko močno stališče, tako da bo teritorijalno sodelovanje dejansko pomembna tema pri naslednjem programskem obdobju. Parlament je bil tukaj motor delovanja in tako mora tudi ostati. Morda 7 odstotkov res ni dosegljivih. Ne vem, komisija pravi 3,8 odstotka, no tudi s tem se ne bi smeli zadovoljiti se mi zdi. Je pa res, da se trenutno kar krepi pritisk, da bi zmanjšali ambicije regionalne politike. Ampak gledajte, moramo stati pri teh ambicijah, zlasti pri ambiciji čim boljšega teritorijalnega sodelovanja. To je gotovo najbolj evropska politika, kohezijske politike. In tukaj moramo stati trdni, kajti to je dejansko tisto bistvo evropske ideje. V imenu svoje skupine pa v imenu številnih poslancev, ki prihajajo z otokov bi rad povedal vprašalk naslednje. Meni vaša ideja, da bi nekako zaopšli problem, ni všeč. Ja, ta pa dela. Hvala. Ta ideja se mi ne zdi dobra, kajti to ni združljivo samo zamislijo um, te pogodbe, ki se nanaša na otoke. Kot prvo, to ni dobra rešitev, zato ker uh, tukaj ni problem samo razdalja 150 km, problem je tudi v ravni teh ozemlji. Naprimer, um, otok ima lahko več uh, provinc, uh, včasih um, pa so regionalne um, razlike nekoliko drugačno opredeljene, zato torej ni v skladu z uredbo. Pa tudi nasplošno moramo reči, da moramo uredbo prilagoditi realnemu stanju, ne moremo storiti ravno obratno. Ne moramo najprej določiti uredbe, potem pa bomo poznaje v praksi poskušali to prilagoditi. Ne. Komisija mora pripraviti nek predlog, ki bo usklajen z neko realnostjo na terenu, na otokih. in še posebno tisti poslanci, ki prihajamo z otokov, smo tukaj res zelo zauzeti. Mislim, da moramo tukaj pri tem doseči več. Hvala, Olži Vlasak. Maži. Madame la présidente, merci. Hvala lepa, gospa predsednica. So glavnem strinjam. s besedilom poročevalke. Bi pa še podal dve pripombi. Seveda je treba zagotoviti večjo prožnost. Oložil sem tudi en predlog spremembe, ki predstavlja mnenje odbora za regionalni razvoj, da bi bilo prioritet šest, ne pa pet. Pa še nekaj bi rad podaril. Upam, da bom poročevalko lahko prepričal v to, da je kriterij 150 km napačen. Slišal sem, kar je povedal gospod Alfonzi. Bi pa dal še drugačen primer. Naprimer, otok La Reunion. Um, ehm, Mauricius je 200 km stran in naslednje ozemlje je pa 700 km stran. In po teh številkah vidimo, da je ta kriterij res čisto napačen potem nekatera čezmorska ozemlja ne bodo imela možnosti, da pridajo do teh pozitivnih ukrepov glede čezmenega sodelovanja. Upam, da bomo s kompromisi lahko prepričali poročevalkom o drugačnem predlogu. Zaenkrat je sicer poročevalka skeptična, ampak sem pa prepričana, da se bo premislila in bo na koncu prepričana, da imamo prav. Hvala lepa. Mislim, da nihče več ne želi besede, torej lahko kar dam besedo komisiji. Nikolas Martin, namestnik eh, generalnega direktora. Thank you very much, chair. <clears throat> Hvala lepa, predsednica. Se bom srotočil na katera ključna vprašanja iz predloga sprememb. Takole, na prvi pogled se zdi, da imamo več za ICT e kot pa za CPR. Tematske osredotočenosti so po našem mnenju zelo pomembne za programe za evropsko teritorijalno sodelovanje, kot tudi za druge programe. To je podlaga za predlog komisije, še posebno, če upoštevam višino sredstev, ki je namenjena programom za evropsko teritorijalno sodelovanje. Zato teh programov ne smemo razvodeniti, zmanjšati. ta sredstva morajo biti čim bolj učinkovito, smotrno uporabljena, tako tukaj kot kje druge. Pa še nekaj glede naložbenih prioritet. Sveda je tukaj veliko predlogov sprememb, s katerimi se želi razširiti te naložbene prioritete. Ampak mislim, da bi morali to proučiti. Ne smemo tega podvajati s tistim, kar že imamo v uredbi o e SRR. Nekatere določbe iz ESRR veljajo tudi za Evropsko teritorijalno sodelovanje, zato ker um, sredstva za Evropsko teritorijalno sodelovanje prihajajo samo iz um, ESRR. Sedaj seveda nekateri želijo, da to razširimo, da bi uh, tudi nekatere druge projekte podprli iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ampak, če bomo to rešili, potem moramo še vedno ostati čim bolj jasni. Komisija, kot veste, ima pomisleke glede tega, da bi med cilje ali pa med naložbene prioritete omenili tudi um, kulturo in pa um, turizem. Se ne mislimo, da ne bi smeli podpirati teh prioritet. Se lahko podpiramo te prioritete, ampak to so sektori, ne pa cili kot taki. Zato si jih lahko financira v primeru, če prispevajo k ciljem, ki so povezani z gospodarskim razvojem. In, mislim, da če izpostavimo te sektore napram drugim sektorjem, potem to ne bo pravo ustrezno sporočilo. Moramo se osredotočiti na cilje. Pa še nekaj stvari, ki sicer niso bile izpostavljene prej, ampak je pa to omenjeno v predlogi sprememb v dokumentu. Najprej dodelitev sredstev. Po razmisleku bomo ostali pri našem pristopu, kot ga imamo pri prejšnjem eh, obdobju. Torej, sredstva bomo namenili glede na nacionalne ravni. Mislim, da ne moramo sprejeti nekega mehanizma, da bi direktno namenili sredstva za ta programska območja, predvsem zato, ker ni zadosti konkretnih podatkov na ustrezni ravni, NAC 3. Tukaj sicer predvidevamo določeno fleksibilnost glede sredstev, o tem se že pogovarjamo. Pomembno je, da se pogovarjamo glede trenutnih programskih območij. Če pa je treba, pa lahko še kaj racionaliziramo in pa ponastavimo, tudi spremenimo programsko območje. Potem pa še teh 150 km. Komisija ve, da je to občutljivo vprašanje. Ampak gledajte, evropsko teritorijalno sodelovanje je bilo opredeljeno z različnimi komponentami. Imamo um, čezmejno komponento, potem tudi nacionalno komponento. Najprej čezmejna komponenta. Ta je temeljila na pomenu vprašanju. Namreč, če se pogledamo meje med državami, potem je treba pač upoštevati določene pomisleke, določene odprte vprašanja, naprimer, glede včasih eh, so zemlja bolj umetno razdaljena in potem je treba določiti um, specifično financiranje za nekatera primerna območja. Pri pomorskih območjih potem ta kriterij ni več spremljiv po našem mnenju. Ne moremo več govoriti o mejah na isti način. Uh, kajti razdalja med dvema območjama je um, lahko 100 km ali več in potem se stvari spremenijo. Najbolje je, da ostanemo pri statusu quo, da ostanemo pri 150 km. Ampak ta ozemlja seveda niso izključena iz eh, teritorijalnega sodelovanja, tudi ne um, glede čezmenega sodelovanja. Mislim, da je prav, da ostanemo na tej poti, kot smo. Potem pa še proračun za konec eh, cenimo tisto, kar je povedala poročevalka, namreč to, da si zaz, želimo čim boljše pogajalsko izhodišče za torej, teh sedem odstotkov. Ampak, gledajte, predlog komisije je že precejšnje zvišanje od prejšnje številke za 30 odstotkov. Prav tako pa treba tudi misliti na učinkovitost in um, smotrnost. Iz izkušenj moramo biti uh, kakšne ravni financiranja lahko učinkovito porabljamo za evropsko teritorijalno sodelovanje. Treba je upoštevati črpanje, um, absorpcijo, treba je zagotoviti pravno roteže glede um, višino financiranja za evropsko teritorijalno sodelovanje in pa um, tem, kako učinkovito je možno to dejansko uveljaviti v praksi. Hvala lepa, Irka Manar. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kaikista erinomaisista kommenteista. Hvala lepa vsem za komentarje. Najprej proračun. Bila bi zadovoljna, če podpremo 7 odstotkov. No, seveda sedaj ste omenili to, kako učinkovito se to da potem uveljaviti. Bomo to preverili med naslednjim programskim obdobjem. Ampak, če pa si pogledamo trenutno situacijo, pa gotovo vidimo, da je ravno čezmejno sodelovanje bilo precej zmanjšano. Komisija je v svojem predlogu precej zmanjšala to sodelovanje. Seveda vemo, da smo v gospodarski krizi, vemo, kakšna je situacija, ampak gledajte, če sedaj parlament ne bo zadosti odločen, potem bomo dejansko zašli v zelo težaven položaj. Komisija je predlagala 3,5 odstotkov, oziroma 3,48 in v tem primeru ta številka ne bo zadosti visoka, bomo šli velik korak nazaj potem še komentar glede tehnične pomoči. Tukaj sem seveda še kar odprta, fleksibilna, mislim, da se lahko še pogovarjamo o tem, lahko še prilagodimo to določbo. Tudi obdobje, v katerem bo veljala tehnična pomoč. To pomoč je treba čim bolje usmeriti in predvsem želim, da se osredotočimo na majhne projekte, potem pa še 150 eh, km. Tudi o tem je. Yeah potekala razprava. Tukaj se strinjam s komisijo, kajti čezmejno sodelovanje sledi točno določenemu cilju. Je pa treba vedno določiti neke ločnice. Tukaj imamo pač 150 km trenutno. Če bomo na koncu zastavili 300 ali pa 500 km, ne vem, nikoli ne bodo vsi zadovoljni. Treba je ostati pri trenutnem stališču. Glede, fleksibilnost uh, imamo, smo jo že uporabljali, smo tudi že združili različne programe različnih držav, um, države torej, ki si delijo isto majo. Ampak seveda, tukaj se bomo še pogovorili s poročavci senci in bomo poskušali najti dober kompromis. Hvala. Hvala lepa. No, sedaj smo končali z to točko in sedaj lahko gremo na 17. Jan Olbricht, Evropski sklad za regionalni razvoj, posebne določbe o tem skladu. Jan. Yes, Chair, and that, uh, I, I just uh, uh, want to draw on. Hvala, predsednica. Želel sem izpostaviti nekaj dejavnikov iz predlogov sprememb glede sklada. Nasplošno bi rekel, da so nekateri kolegi predložili predloge spremembe, s katerimi bi spremenili sam naslov imen tematskih ciljev. To je prvi pomemben predlog, kajti teoretični cilji so, te, tematski cilji so v splošni uredbi. Sedaj želijo spremeniti ime, to lahko um, spremljajo samo preko uredbe o splošnih določbah, ne pa preko um, SRR. Zato moram te predloge sprememb nažalost zavrniti. Potem pa naloge Evropskega sklada za regionalni razvoj. Najprej glede nalog. Dodali bomo novo točko glede demokratskih izzivov in pa območij s prikrašenimi možnostmi. Uh, včerajšnja razprava demokra v demografskih statistikah je bila zato s tem v zvezi zelo pomembna. Tukaj nekateri kolegi predlagajo, da, da damo še marsikaj drugega. Sam predlagam samo demografske izzive, nekateri drugi pa želijo še marsikaj drugega, torej geografski naravni izzivi. Ne vem, geografski naravni izzive ali pa um, prekrajšene možnosti. Ne vem, ali kdo lahko razloži razliko med enim in drugim. Pa še nekaj, infra-regional imbalances. Intra-regional, to mi je jasno, ampak infra-regional, to ni več medregionalno, to mi ni več jasno. Ne vem, morda kdo lahko to razloži, ampak um, meni res ni jasno. Infra-regional kar več sprememb eh, glede infraregional sem videl. Ne vem, morda ste mislili intraregional, ampak um, prosim, če mi to lahko kdo razloži. Potem bi k demografskim dodali še geografske izzive, ter pa nediskriminacijo in pa splošno enakost bi dodali. Glejte, kolegice in kolegi, to imamo tudi v uredbi o splošnih določbah. Potem tega ni treba ponavljati v vsaki posamečni uredbi. Tista uredba o splošnih določbah je krovna uredba. Če se o tem strinjamo v tej uredbi, potem je treba vsaki uredbi tega še enkrat ponavljati. Saj nimam nič proti um, enakosti spola, ampak ne moramo vsega ponavljati. Potem še um, področje porobe, uporabe oziroma obseg podpore. Danes dopovdne, ne sicer tu, ampak danes dopovdne smo se uh, pogovarjali o tem, koga bi morali podpirati. Samo MSP -e ali tudi velika podjetja. Tukaj je bilo vloženih veliko predlogov sprememb s tem v zvezi. Potem produktivne naložbe v velika podjetja. Tudi to so bili nekateri predlogi, ampak gledajte, to bo zelo občutljiva točka, se mi zdi, v vsakem primeru. potem še podpora za dostopno infrastrukturo, torej da bo infrastruktura dostopna za ljudi s posebnimi potrebami. Tudi to. Sam kot poročevalec predlagam naslednje, kar ste nekateri podprli. To, da bi dodali turizem, šport in kulturo. To se zdi smiselno. je pa to lahko tudi občutljivo. Glejte, turizem je seveda um, panoga gospodarstva. Tukaj so vprašanja namena glede športa, um, ampak turizem in pa kultura je pa nekaj drugega. Pa še nekaj drugih uh, amedmanja kolegov. To, da bi k MSP-jem dodali še mikropodjetja in pa socialno podjetništvo. torej, da bi tudi v to vlagali sredstva. Če to želimo, potem moramo to natančno predvideti, kaj so MSP-ji, kaj so mikropodjetja in pa kaj so podjetja socialnega podjetništva. Tako bomo natančno vedeli, za kaj gre. Pa še en element produktivne naročbe v mikropodjetja, samo za raziskave in razvoj in pa za nizko oglično gospodarstvo. Naprimer tudi vodno infrastrukturo ste nekateri dodali potem eh, raziskave in razvoj glede um, tudi skrbi za otroke. To je tudi del socialne infrastrukture. Potem tudi pri turizmu je bilo omenjeno um, mikropodjetništvo, socialno podjetništvo in podobno. Zdaj predlagam, da črtamo to, ta pomembna stavek glede prepovedi investiranja v osnovno infrastrukturo na področju um, transporta, okolja in pa IKT. To je sicer naletelo na široko podporo, ampak meni se zdi, da mm, če imamo to tukaj, potem uh, bi morali to pojasniti. Torej, tudi komisijo prosim, da pove, kaj pomeni um, infrastruktura za osnovne potrebe. Pogovarjali smo se o dobavi vode nedavno, ali je dobava vode, oziroma ali je infrastruktura, infrastruktura za dobavo vode osnovna infrastruktura ali ne, ali je to osnovna storitev ali ne. Španija, Portugalska in pa nekatere druge države imajo vedno več težav glede dobave vode. Potem še izključitev iz podpore. gradnja jedrskih elektrarn. Sedaj je zapisano glede zaključitve um, te gradne pohjeje, tukaj pa gre še za samo gradnjo, za začetek gradnje. Nihče ne predlaga takšne, take gradnje, ne vem, zakaj bi to potem morali tukaj omeniti. Potem nekateri želijo uh, izključiti tudi um, velike ceste in pa letališča, ter pa GSO-je. Torej imamo osnovno infrastrukturo, turizem, potem kar naenkrat pa pridemo do gensko spremenjenih organizmov. To očitno ni na ključe, zato ker so prej imeli tukaj tobačno industrijo. In potem, če se pojavi tobačna industrija, potem hitro naredimo še korak naprej, nekaj druga. Potem četrti člen. Tukaj je predlog za spremembo imena. Nekateri pa želijo spremeniti. Mm, tudi odstotek z 80 proti 20 in pa 50 proti 50. Nekateri želijo v celoti črtati vse tematske osredotočenosti. V celoti. Nekateri drugi predlogi pa se nanašajo na ločne določbe glede tranzitnih regij. Torej, to se tudi nanaša na tematsko osredotočenost. Investicijske prioritete sedaj. Obstaja trend, da bi razvijali, spreminjali investicijske prioritete, tako da bi se bolj osredotočili na te naložbene prioritete. Sedaj ne bi vsega prebiral na dolgo in široke, ampak gre za, naprimer, za eko inovativnost ali pa za poslovne transferje ali pa ogrevanje in hlajenje nadaljavo, to je tudi moj predlog. Mm -hmm potem je tukaj še upravljanje vode, eh, turizem, ekonomativnost, eh, boljša okoljska očinkovitost v javnih storitvah in tako dalje. Seveda bomo tudi podali predlog za spremembo mesta transporta iz 7. v 4 tega ne bi smeli narediti za celoten transport, ampak samo za urbani mestni promet. Toliko glede naložbenih prioritet. Sedaj ne bi šel v podrobnosti, ampak bom to poskušal hm, dati v kompromise. Sedaj pa še me mestna razsežnost. Tukaj ni bilo veliko predlogov sprememb. Naslošno eh, želite črtati urbane platforme in pa seznam mest ampak seznam mest je v bistvu v splošni uredbi, torej uredbi o splošnih določbah. Prav tako pa nekateri želijo še dodati um, povezave med mesti in pa podeželjem. Če bomo imeli teh razopitih pet odstotkov za trajnostne urbane ukrepe, potem je predlog to, da bi to sredočili samo na um, manjša in pa srednja velika mesta. O tem bomo seveda še govorili, o tem, kako velika ne bodo ta mesta. Ampak meni se zdi, da je najbolje, da to prepustimo državam članicam. Oni se lahko odločijo o tem, koga bodo podprli. Tega ne bi smela um, odločiti EU. Potem še predlog, da bi s 5 eh, do 10 odstotkov um, povečali ukrepe za trajnostna mesta načrtovanih 5 odstotkov je nekakšen um, pilotni projekt, oziroma nekakšna okvirna številka. Včasih potem sploh ne bo več mogoče dobiti tega z operativnim programom. Potem še civilna družba in pa um, obrobna mestja, ker bi dali v teh nicela 2 odstotka nacionalnih sredstev. komisija to želi financirati tudi iz, iz RR. Številne madmaje se potem nanaša tudi na regije z naravnimi geografskimi izzivi oziroma prekrašenostjo. Tukaj je veliko različnih elementov, ne bi vsega razlagal, bom pa poskušal najti kompromise. Okoli 800 predlogov sprememb imamo, ampak številni predlogi gredo v isto smer, kot smo že obrali. Zato mislim, da bo mogoče najti neko skupno pot na splošno. Mislim, da se v glavnem strinjamo, kaj je pametno vključiti v Evropski sklad za regionalni razvoj. Poslanci se v glavnem strinjamo, da bi morali opredeliti tematske osredotočnosti. Ja, potrebujemo tematsko osredotočnost, ampak potem pa se poraja vprašanje, do katere mere, do kakšne ravni bi morali podrobno to določiti, kaj naj bo zavezujoče, kaj naj ne bo zavezujoče, kaj naj bo fleksibilno in bolj odprto, um, o čem lahko še razsojo končni upravičenci. Z drugimi pročevalci v senci se bo še pohvarjal glede kompromisov, tako da bomo prišli do neke skupne poti glede teh predlogov. No, nekaj, kar je pa še pomembno, pa ni bilo v začetnem predlogu komisije, pa je povezava z obzorjem 2020. Strukturne sklade bo mogoče tudi um, upravljati za um, podpiranje odličnosti. Prav tako nekateri pravijo, da bi vključili tudi um, CEF, torej instrument za povezovanje Evrope. Nekateri pravijo, da bi morali um, CEF povezati s ESRR-em. To je v bistvu zanimivo, kaj ti CEF izhaja iz kohezijskih sredstev. In to je res potem čudno dodajati v um, Evropski sklad za regionalni razvoj. To sem želel povedati. Veliko predlogov sprememb imamo, ampak mislim, da ni veliko protislovnih med seboj. Morda se nekateri malce spremine, uh, razlikujejo glede oblike, ampak ne pa zelo. No, glede MSP-jev bomo morda imeli težave, kajti to je ena izmed največjih um, razlik med političnimi skupinami. Razen zelenih, vsi podpiramo tudi večja podjetja, oni želijo um, samo manjša podjetja. To bo gotovo ena izmed najbolj kočljivih pogajalskih um, točk. Najlepša hvala, predem damo besedo Konstance Krel bi omenila to infra proti intra. Intra pomeni znotraj regije in infra pod regionalno ravnjo. Mogoče bi prosili komisijo, da definira, zakaj gre in komisija eh, raje uporablja besedico oziroma izraz intraregionalno za to, da se s tem izrazi tudi povezave znotraj regije. Prašali bomo pač eh, pravnike lingviste kaj je najboljše, lahko pa na to gledamo praktično. Kostance Krel. Torej, ne bom govorila kot koordinatorka oziroma poročevalka v senci, ampak tukaj zastopam kolegico. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcu Janu in pa kolegom. Zelo presenečena je bila, da smo na desetih stranih opisali eh, več kot 800 predlogov sprememb. In gospa Vestval meni, da je večina predlogov usmerjena v isto smer, ne glede na odbor naprimer pri predlogu, predlogih sprememb eh, v krepitvi, eh, glede krepitve infrastrukture v najbolj oddaljenih regijah, mislimo, da bi lahko dosegli kompromis za omogočanje spodbojne gradne infrastrukture v teh regijah. Tudi mi kot eh, Jan menimo, da je problematično, da bi spodbujali samo mala, srednje, velika podjetja in da sumimo samo na to. V majhnih regijah je pomembno, da včasih podpremo kakšno veliko podjetje in mislim, da je prav, da se regije same odločijo, katere, katera podjetja bodo upravičena načeloma bi moralo biti možno, da v določenih pogojih damo regijam tudi takšno možnost. Pri tematskih ciljih mm, se strinjamo, mislimo pa, da je komisija tukaj preveč neprožna, zato predlagamo, da na eni strani dodamo še dodaten cilj, četrti cilj. Ali pa premislimo, če si regije same želijo, katere cilje le še dodamo, da se lahko potem same regije odločajo. tudi tukaj bi lahko premislili o kompromisu, vendar pa se bomo o tem še pogali. Jan je že omenil, da imamo veliko vprašanj glede demografije, kulture in turizma. Mi smo prepričani, da moramo povezovati kulturo s turizmom, kar je zelo pomen gospodarski faktor za nekatere regije in zato potrebujemo posebno postavko znotraj sklada za regionalni razvoj. In potem še, še eno pripombo. Seveda potrebujemo podporo strategiji 2020, vendar pa ne smemo pozabiti na najvišje naloge SSR-ja, ki se jih omenja v drugem členu. Pri spodbujanju mest menimo, da moramo mesta še naprej podpirati. Zato je prav, da namenimo sredstva tudi temu in da oblikujemo prioritetno os za mesta, da potem s tem povezujemo tudi druga področja. Gospa Vetfal, Vestfal pa bi rada sporočila svojo pripravljenost in tudi pripravljenost na sodelovanje v naslednjih tednih, zato da bi 11. julija lahko glasovali o zelo dobrem kompromisu na odboru. Najlepša hvala. Hvala lepa, Konstanci. Oži Vlasa, ki ima besedo. Na to, da ni liberalcev ali zelenih. Izvolite. Ja, musim říci, že eh, odprav. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Moram reči, da že od vsega začetka zelo tesno spremljamo razvoj in eh, razpravo o tej uredbi. Imamo veliko skupnega z Janom Olbrehtom. Ne smemo pa pozabiti na bistvena vprašanja in tisto, kar se podvaja in ponavlja in kar je vključeno že v splošni uredbi, mora biti izključeno iz te posebne uredbe. Strinjam se tudi s tem, da je treba pojasniti posebne definicije, še posebej, ko govorimo o produktivnih investicijah. Tudi o tem smo se dogovorili danes na delovnem zajtrku. jasno moramo povedati, kaj to pomeni. Radi bi razširili tudi področje na šport, kulturo in turizem glede tematskih ciljev. Tudi tukaj predlagamo večje število prioritet in strinjam se tudi še s četrtim dodatnim ciljem. Če cilje um, zbira regija, bi tudi to lahko podprli. Glede urbanega razvoja mest lahko pričakujemo tukaj samo še več predloga. Predlagamo krok 10 odstotkov, s tem se lahko strinjamo, vendar pa bi morali premisliti, kako bomo izračunali naložbe. Videli bomo, če nam bo uspelo tudi vzpostaviti posebno os, ki bi vključevala to vprašanje. Glede podpore malim in srednjim velikim podjetjem in vključevanje večjih podjetij, tudi to podpremo. Naša plačna skupina meni, da se ne smemo omejevati na določene, določena podjetja in izključevati drugih. ko gre za dolgoročno perspektivo raziskave in razvoj, lahko rečemo, da je to nekaj, kar resnično potrebujemo in kar je komplementarno za majhne in srednje velika podjetja. Razjasniti moramo tudi vprašanje DDV-ja in da bi tudi DDV spra, um, bil pravičen za to, da ga odpišemo pod stroške. Kornelije ni, zato damo besedo Andreju Kovačevu. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Najprej bi rad izrazil svoje zadovoljstvo z eh, poročilom gospoda Olbrihta. Skušal se bom omejiti na najpomenjše točke, zato da najdemo ravnovesje med eh, zavezami in odgovornostmi pri tematskih eh, ciljih. To je najpomembnejše za, pri oblikovanju kompromisnih predlogov do 11. julija. Moramo se soočiti z realnostjo v Evropi, vendar pa morajo regije še vedno nadoknaditi nestorjena pri osnovni infrastrukturi. Ne moremo preskočiti v dobo inovacij, če najprej ne ustvarimo pogojev za trajnostni razvoj. Prihodna evropska kohezijska politika mora resnično odražati realne potrebe regij, če si želimo učinkovitih naložb v malo gospodarstvo in v nizko oglično gospodarstvo, mora to potekati usporedno. Zato sem uložil predlog spremljive k četrtemu členu, kjer prosimo za to, da se 30 odstotkov ESSR-ja nameni za tematske cilje manj razvitih eh, regij. Jan Olvih predlaga 30 odstotkov. S tem bi iz sklada ISRR-ja lahko dali možnost, da regije same ulagajo v tista področja, za katere mislijo, da so najbolj eh, pomembna. Gospa Krelj je predlagala še četrti cilj, ki naj bi ga same zastavile te regije upam, da bomo našli ravnovesje med fleksibilnostjo in eh, pa med eh, zavezami pri tematskih ciljih. Vidim, da ljudje prihajajo in odhajajo. Prosim asistente, da če poslancev ni tukaj, jim odnesite dokumentacijo zaradi tega, ker Julija ne bomo več razdeljevali amanmajo. Ana Miranda. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Glede na to, kar je dejal gospod poročevalec o malih in srednje velikih podjetjah, moramo vedeti, da imamo regije, kjer velikih podjetij ni. Kjer nimajo podjetij z 5000 eh, zaposlenimi, imamo regije, kjer podjetja imajo 100 do 200 zaposlenih. Takšnih regij je veliko. Sedaj pa še vključevanje vprašanje enakosti med spoloma. E, to vprašanje se mi zdi zelo pomembno in ne samo zato, ker sem ženska, ampak v vseh dokumentih evropskih inštitucij je treba vključiti to vprašanje v vse dokumente, ne samo posamezno, ampak v vse uradne dokumente. Vsi v, ti dokumenti vsebujejo vprašanje enakosti med spoloma. Tako smo se odločili na odboru za ženske v Evropskem parlamentu. Zdaj pa še glede dostopa do infrastrukture za um, turizem in kulture kakšni projekte za turizem ali kulturo želimo. Naj bodo to večji projekti ali pa trajnostni projekti, ki upoštevajo varstvo okolje. Ne gre za eh, zeleno vprašanje. Gre za projekte, ki smo jih iz, eh, začeli v nekaterih manjših krajih, potem pa nismo uložili v široko pasovno omrežje ali pa v sanacijo voda, kar bi bilo bolje. Sedaj pa glede socialnih infrastruktur, zakaj v šoli ne bi mogli uvesti sistem energetske učinkovitosti in obljivi virjev energije, kot eh, to počnemo v drugih podjetjih. Tudi to bi lahko olajšali na regionalni ravni. Sedaj pa še vprašanje, ki se mi zdi zelo zanimivo in to je da prosimo za pojasnilo glede osnovnih infrastruktur. Veliko v tem, nas v tem odboru ne ve, zakaj pravzaprav gre. Najlepša hvala. Nikola, Martin, komisija. Prosim vas, da vi poveste vaš prispevek glede Evropskega sala za regionalni razvoj. Thank you very much. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Gre za zelo pomembno uredbo. SRR je največji sklad v kohezijski politiki in tukaj v tej uredbi imamo celo vrsto določb za doseganje in koncentracijo uporabe sredstev. Namen je, da dosežemo učinkovitost glede dodane vrednosti za vsak evro, ki ga uporabljamo znotraj tega sklada. Tukaj vidimo celo vrsto načinov, kako bi to lahko storili. Omenili smo omejevatev, omejitev področja uporabe pri uporabi sredstev, zato ima tukaj nekaj predlogov sprememb namen, zakaj smo izključili naložbe v večja podjetja v bolj razvitih regijah, je, ker nam izkušnje kažejo, da to ni najbolj učinkovit način. Bolj učinkovito je, če pomagamo in podpiramo majhna in srednje velika podjetja. Zato ni koristno, če vlagamo v večje podjetje, prej sem omenil v bolj razvitih regijah, vendar pa gre za splošno načelo. Zaradi tega, ker to ni učinkovit način podpore. In uh, večjim podjetjem lahko pomagamo s tem, da vzpostavimo dobre, primerne pogoje glede infrastrukture in e, delovne sile in tako dalje, ne pa da neposredno ulagamo v večja podjetja. To ni najboljši način. Druga omejitev, ki se nanaša na bolj razvite regije, je naložba v infrastrukturo za osnovne storitve. Nekatera sredstva, ki jih vlagamo v bolj razvitih regijah, niso dobro porabljena, če jih vlagamo v gradno cest, železnic, kanalizacije. To niso ključne potrebe. Osredotočiti se moramo na ključne evropske prioritete, s tem, da se osredotočamo na inovacije, na majhna, srednja, velika podjetja, na investicije, ki bodo spodbujale rast in delovna mesta. Iz tega vidika je gled, treba gledati na omejevanje porabe sredstev. Potem imamo še eno raven koncentracije in to je glede naložbenih prioritet. Tudi tukaj želimo identificirati posebne cilje in potem usmeriti sredstva v najpomembnejše cilje znotraj tematskih ciljev. Tudi zaradi tega je komisija želela, da ne posplošimo teh ciljev s tem, da bi vključevali druge elemente, kajti s tem bi se odmaknili od skupnega cilja, ki je očinkovitost. In potem še zadnji element koncentracije in to je sistem odstotkov, s katerim želimo zagotoviti, da se minimalni odstotek uporabi za ključne tematske cilje, ki smo jih identificirali za upravo sredstev iz SRR-ja. Če si zamislite, da bi to bolj posplošili, bi izgubili cilj. Torej, zakaj gre? Ko si pogledate 800 predlogov sprememb, ki smo jih uložili, vidite več ravni razvodenitve. In če to dodamo k različnim mehanizmom, ostanemo brez našega cilja, torej s tem izgubimo koncentracijo in pa namen. Komisija pa se strinja s pročevalcem glede tega, da bi seznam mest glede teh pet odstotkov morala biti stvar držav članic. Komisija podpira pristop, ki ne predvideva naštevanja mest, ampak da to pustimo državam članicam, da to se stavijo na podlagi metode oziroma načel, ki jih definiramo. Vendar pa se mora država članica sama odločiti glede tega, kako bodo pravile sredstva in potem se lahko vrnimo na nekaj drugih vprašanj. DDV je vprašanje, ki ga ne porabljamo v tej uredbi, zaradi tega, ker želi komisija vzpostaviti skupno pravilo za DDV, vključno z razvojem podeželja in ribištvom. Namen komisije je, da dobimo skupno pravilo za DDV za vsa sredstva. To je logično, to zagotavlja doslednost in pa olajša življenje upravičencem in pa upravljalcem. Komisija je pripravila predloge, mislimo, da je ta predlog uravnovešen z da bi dovolili, da DDV uveljavljamo kot strošek samo v primerih, ko tega ne dobimo nazaj, če ne, to ni pravi strošek. In pa, če vzključujemo javne organe, drugače ne bi bilo um, smiselno, da bi DDV vračali v nacionalne zakladnice. Potem imamo tudi mehanizme, da bi se izognili izključevanju javnih organov, je komisija dodala v splošno uredbo posebno izključitev infrastrukture, kajti v preteklosti smo videli, da ne javni organi nastanejo samo zaradi tega, da bi našli pot, da se izognemo pravilu DDV in to ne bi smelo biti mogoče. In še posebno vprašanje glede intraregionalnega in infraregionalnega. Strinjam se s tem, kar je dejala predsedajoča in to je, da je intraregionalno izraz, ki se ga uporablja na splošno, ko gre za pogoje znotraj regije, uporabljamo tudi subregionalno vendar pa to nasplošno, ko gre za več vladne vprašanja. Ko govorimo o subregionalnih ravneh v kontekstu partnerstva, naprimer, to pomeni občine. Vendar pa mislim, da infraregionalno nismo uporabljali v besedilu, lahko pa to seveda preverimo in vam damo potem mnenje glede tega. Še vprašanje terminologije, ki so se pojavljala glede osnovne infrastrukture in produktivnih naložb. Mislim, da je komisija pripravljena na to, da poda ozadje za to, da damo vire za to. Mm, danes zjutraj na delovnem zajtrku smo govorili o produktivnih naložbah in tam sem podaril, da se ta izraz uporablja tudi v kontekstu začetnih naložb pri terminologiji državne pomoči. Gre torej za naložbe, ki so povezane z primarno proizvodnjo v podjetju. Vendar pa vam damo lahko referenčno gradivo, letega, če vam bo to koristilo pri vašem delu, ko boste pripravljali kompromisne amandmaje. Najlepša hvala. Jan? Hvala lepa. Imeli smo zelo dolgotrajno razpravo s komisijo o tematskih koncentracijah. In največja razlika med komisijo in predlogi sprememb je način razumevanja prožnosti. Kar se predlaga v predlogu komisije je, da bi morali definirati tri tematske cilje in se potem odločati o odstotku 20, 50, 60 vseeno. Potem pa moramo zaiskati, kakšne je ozadje za temi tematskimi cilji. Drugi pri, pri, pri, pristop pa je, da bi morali dati možnost regijam, da se same odločijo glede tematskih ciljev, glede tega, kakšna koncentracija je najboljša, da bi dosegli cilje v strategiji 2020. To pomeni, da se soočamo tudi s problemom o končnem dogovoru programov partnerske, partnerske pogodbe, naprimer, kjer komisija pravi, da moramo doseči cilje in da moramo koncentrirati, vendar kako to doseči, lahko to dosežemo preko teritorijalnega sodelovanja. Imamo štiri tematske cilje in reči, da se morate odločiti za tri. Vi ste torej odgovorni za način, kako doseči cilje. Danes pa zgleda, da danes vemo, kaj je boljše za druge. Tukaj spremamo politike in mi razpravljamo samo o odstotki 20-30 odstotkov. Meje so jasne. Vem, da je to lažje veliko krat je to narejeno drugače, vendar pa uredba ni končni cilj, ampak samo začetek. Če ne dobimo partnerskih eh, pogodb ali operativnih programov, potem ciljev ne bomo dosegli. Torej, to je vprašanje, ki je vredno razprave. Rad bi se zahvalil vsem, ki so sodelovali v tej razpravi za prispevke. Eh, komentarje na splošno, ki so bili pozitivni. Strinjamo se z pristopom, čeprav um, se ne strinjamo glede vseh podrobnosti. Če v nekaterih regijah ni večjih podjetij in so ta majhna, potem lahko rečemo majhna ali velika kaj ti ne živimo na otoku. Ne gre za najbolj oddaljene regije. Ne živimo na otoku, vemo, kaj se dogaja v svetu, vemo, kako oni spreminjajo svoje stališče, postajajo vedno bolj prožni, torej veliko predlogov sprememb odražajo stališče sveta. Vsi vemo, kaj se dogaja. svet je pripravljena večjo odprtost, torej da ne izključimo velika podjetja, ampak da nasplošno rečemo, da je bolje, da damo pomoč majhnim in srednje velikim podjetjem, vendar pa bi v določenih okoliščinah mu lahko dali pomoč tudi velikim podjetjem. Pojasniti bi morali tudi, kaj menimo s turizmom, kulturo in športom gre za raven izvajanja, zato se strinjam s tem, da se ne bi smeli spuščati v podrobnosti. Nasplošno pa se strinjamo in mislim, da bi lahko oblikovali skupno stališče odbora. Naslednji korak pa je poiskati kompromis s komisijo in da bo ta čim bolj učinkovit. poslanci v Evropskem parlamentu, ki imajo izkušnje z terena, se trudimo za to, da je naša uredba čim bolj jasna za končne upravič, upravičence. Torej, potrebujemo zakonodajno besedilo, ki bo jasno vsem, ne samo vladam. Torej, mora biti besedilo čim bolj jasno in enostavno lahko to imenujete poenostavljanje, vendar pa s tem pa naj pride do večje zapletenosti. Zato moramo to imenovati jasnost. Eh, uh, Hvala lepa, Jan. Preden gremo k naslednji točki, torej k kohezijskemu skladu, naj vam eh, povem, kaj smo se odločili včeraj na sestanku koordinatorjev. Dodelevali smo zakonodajne in nezakonodajne dokumente političnim skupinam. Alde se je odločil, da bo vzel posebno poročilo o strukturnih skladih in pa pomankljajih. Alde je vzel še eno poročilo, posebno poročilo o uporabi kohezijskih in strukturnih skladov za sofinanciranje infrastrukture in pa pomorskih pristanišč. Potem gre tukaj tudi določbe za kmetijske proizvode. Socialisti in demokrati so vzeli izboljšanje dostop do financiranja in ELS energetski načrt 2050. Odprli smo tudi razpravo o zunanjih študijah. Še vedno imamo možnost, da jih damo v izdelavo, kajti sredstva obstajajo. Predvedevam, da bodo podležne skupine pred poletjem sprejeli urožitev, kakšne zonanje študije potrebujejo. Pogovarjali smo se še o zadnji točki, namreč o delegacijah, ki jih bo odbor regi poslal v države v drugi polovici tega leta. Dogovorili smo se, da bodo delegacije v Španijo in Francijo, da boste delegacije v Španijo in Francijo, in Francijo šli v 61. tednu, konec meseca, pa nas morajo politične skupine obvestiti o številu ljudi, oziroma svojih članov, ki bodo šli eh, na Cipr, v Španijo in v Francijo. In verjetno bo dovolj časa, da bi organizirali še eno delegacijo za Irsko. To pa je odvisno od tega, koliko ljudi se bo odločilo iti v Španijo in v Cipr. Sedaj pa Viktor, izvolite. Samo 103 predlogov sprememb imam na srečo, ki ste jih poslali v zvezi s tem. malo smo morali počakati na prevod. In se zdaj, sedaj najdete to v svojih dosjejih. Dovolite nekaj splošnih pripomp v zvezi s tem poročilom. Moram reči, da sem zadovoljen, kajti videti je, da me nasplošno podpirate. In številni predlogih sprememb, ki sem jih uložil, so skladni za vsebino vaših komentarjev ali pa so si zelo blizu za druge pa sem prepričan, da bomo našli dobre rešitve in pa kompromise, ki jih bomo skupaj izdelali. Prepričan sem, da bomo na koncu vsi zadovoljni. Želimo, da bi bil kohezijski sklad bolj zelen in to odražajo številni predlogi sprememb. Želel sem dati zelen pečat tej zakonodaji. Grdo pa tudi v smeri tega, da bi imeli več prometne infrastrukture, ki bi se lahko financirala iz kohezijskega sklada. Nasplošno mislim, da je ideja, da bi v glavnem financirali vse evropska prometna omrežja dobra, to bi morali ohraniti. In tiste predloge sprememb, ki želijo razširiti področje uporabe, um, prosim upoštevajte, če bomo to razširili, potem moramo spremeniti a, člen 9 sedanje uredbe. Kaj ti? Prostor za to bo v naslednji uredbi. Nekaj predlogih sprememb e, govori o makroekonomskih pogojih. Veste, da sem proti makroekonomske kondicionalnosti oziroma proti to vrstnemu načelu. Moje prepričanje je sledeče. Ohranimo obstoječa pravila, ki jih imamo pod Lizbonsko pogodbo ali pa uh, določbe kohezijskega uredu o kohezijskem skladu. Če bomo to sprejeli, bo to dobro in sprejemljivo za vse. Nove makroekonomske kondicionalnosti bodo kazen za skupnosti in regije kot prvo in kot drugo. To bo tudi diskriminatorno, kajti eh, kondicionalnosti se bodo uporabljale diskriminatorno v, v, v primerjavi z drugimi ja, skladi. še vedno se nismo odločili o eni stvari. Moje mnenje je tukaj precej jasno. Vsi veste, kakšno je moje stališče, ampak ne gre za me. Gre za to, kako bi to zagotovili, zato da bo to lahko delovalo, da se bo izvajalo in da se bomo izognili novim napetostim kajti komisija zelo dobro ve, obstajajo napetosti in spori v svetu. In to se je vedno znova omenjalo. Ni res, da sta promet in svet sprejela dogovor o instrumentu za povezovanje Evrope, kajti samo teden kasneje je predsednik komisije v Bukarešti oziroma 14 držav članic in on so dejali, da so proti temu instrumentu ali pa da si želijo takšen instrument, ki bi upošteval njihove interese. Zato pozivam komisijo, naj bo prožna in naj razume, da če imamo vojno v svetu in če jo bomo prenesli v odbor regiji, potem bo projekt ogrožen. In v tem duhu predlagam kompromisni predlog spremembe, ki upošteva obe strani, torej nacionalne ovojnice, vključno z upravnimi in institucionalnimi eh, zmogljivostmi in potem po treh letih bi bil denar končno prenešen na eh, oblast, ki se centralno uraja oziroma ki deluje centralno v Bruslu delati moramo na kompromisu. In to je moje sporočilo direktoratu MUF in regijo. Gospa predsednica ve, da sem to povedal tudi Nikolasu Martinu. Obstajajo predlogi sprememb, ki predlagajo, da bi to povsem črtali. Ampak hitro moramo sprejeti odločitev in sicer julija, kajte nimamo časa. In bolje je, da obstaja volja in da obstaja pripravljenost za kompromis. Pripravljen sem si prizadevati za kompromis, ker kot veste, unesel sem svoj predlog spremembe, podoben kot tisti o uredbi o kohezijskem skladu in pa o splošni uredbi. Potem pa še nekateri drugi vidiki, ključne točke. Treba je prihraniti energijo pri zgradbah. Vidim, da nimate nič proti. In pozdravljam dejstvo, da je svet dosegel dogovor tekom pogajanj, na, kar se tiče upravičenosti za projekte, ki so vezani z eh, prihrankom energije v zgradbah. Potem, kar se tiče eh, sogeneracijo in pa eh, daljenje, hlajenje in ogrevanje nadaljavo. Tukaj se približujemo kompromisu. Pripravljen, pripravljen sem sodelovati z vsemi, ki ste vnesli predloge sprememb, zato da bi dosegli dogovor. Nekateri predloge sprememb imajo enako vsebino. Že sem pojasnil. Kar se tiče kohezijske skupine, tukaj smo se odločili, da bo komisija preko izvedbenih aktov sprejela skupne indikatorje. Isto pravilo velja za SRR in za druge stvari. Kolegom iz zelenih vrst naj povem, da naj razmislijo o prožni e, rešitvi in o rešitvi, ki lahko preživite, kot da se bomo izognili sporom. vlagajte rajši predloge sprememb, ki so tehnične ali pa vsebinske oziroma eh, ja, vsebin, tehnične narave. Moje predloge sprememb podpirate in zelo sem hvaležen za podporo, ki ste jo pokazali. In končno naj se še enkrat zahvalim poročevalcem o senci za njihove prispevke. Pripričan sem, da bomo na koncu dobili uredbo o kohezijskem skladu, ki bo sprejeta za veliko večino. In to bo tudi dobro sporočilo, ko bomo dobili mandat za pogajanje s svetom. In to lahko rečem zato, ker eh, je bilo sodelovanje zelo plodno. Hvala lepa, da ste ustvarili potrebno vzdušje za kompromise. Hvala lepa. Hvala lepa, Viktor. Erminja Maconi. Hvala lepa. Lahko se odzovem že na željo kolega, poročevalca. Vsi bomo podali svoj prispevek. Ne opažam velikih napetosti, sama sem že podala svoj prispevek. Onesla sem nekaj predlogov sprememb, šest pravzaprav, kajti menila sem, da bi lahko s njimi povedali to, kar je bilo povedano v odboru in pa na prepravljalnem srečanju v zadnjih mesecih. V predlogu Evropske komisije je ena velika novost. Torej, eh, instrument za povezovanje Evrope. In s tem se strinjamo. V splošni uradbi, uraj, uredbi pa je ena točka, ki me ne prepriča namreč postopek o določanju sredstev. Zato sem v zvezi s tem napisala predlog spremembe. Cilj tega je, da bi pojasnili, kako se dodeljujejo sredstva. Mislim, da bi se moralo to določati na nacionalni ravni čeprav ima nadzor nad postopkom komisija, tako kot je to predvideno v uredbi. Mislim, da se s tem strinja tudi poročevalec. Sicer pa je namen predlogov sprememb ta, da bi se še bolj osredotočali na gospodarstvo, kjer so izpusti CO2 nizki zlasti na področju prometa in to je treba imenovati horizontalno, torej pri vseh ukrepih. In še zadnja točka. Tu je še en predlog spremembe, katerega cilj je ta da bi pojasnili, da sredstva iz kohezijskega sklada se uporabljajo za vse pobude, ki so povezane z omrežji TNT. Ampak instrument za povezovanje Evrope ima določene meje. Treba je jasno povedati, da se lahko uporabljajo sredstva iz kohezijskega sklada tudi za celoten sveženj velikih vseevropskih omrežij. Kar pa se tiče predlogov sprememb kolega Bostinareja, nisem si vseh pogledala, ampak eh, veliko število jih je bilo uloženih. Včasih sem presenečena, da Eh, se žel, da eh, želite razširiti pristojnosti kohezijskega sklada. Mislim, da je pomembno to, da so stvari jasne in natančne, da rečemo, da je treba sklad prožno uporabljati in da lahko tiste stvari, ki ostanejo nepokrite, pokrijemo se sredstvi iz drugih strukturnih skladov. in uh, lahko bi uporabljali tudi sredstva kohezijskega sklada. Naprimer, pobuda o, o prihranku energije v zgradbah. Seveda sem za. Hvala lepa. Nikos Kristohilos. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω πολύ τον εισηγητή. Ε, σίγουρα είχα... Hvala lepa. Tudi sam čestitam poročevalcu. Sodelovanje je bilo odlično. Gremo v pravi smeri. Gremo v smeri dogovora številni imajo podobna mnenja v zvezi z energetsko učinkovitostjo in pa obnovljivih virih energije, naprimer v kontekstu zgrab. Strinjamo se o tem, da je treba upoštevati tudi analizo koristi in stroškov. Treba je znižati izpuste CO2 in upoštevati je treba tudi eh, energetsko revščino in ustvarjati nova delovna mesta. In to je instrument za kohezijo na evropski ravni. Mislim, da se vsi strinjamo o tem, da mora imeti socialni sklad tudi sredstva za Natura 2000 kajti tam imamo prioritete, naprimer treba je obnoviti biotsko raznolikost. Torej, to se nanaša na, na raznovrstnost, na biotsko raznolikost v Evropi. Razhajanja pa so v zvezi z ETS-om. Formulacije so zelo splošne, čeprav je poročevalec poskušal izdelati kompromis za številne programe, ampak vse skupaj je še vedno precej splošno. To se lahko nanaša na precej velike investicije. Zato mislim, da bi morali na tem še delati, tako da bi omenili konkretne projekte za majhna podjetja. Ne bi smeli imeti pilotnih projektov, ki nimajo pilotnega značaja kar pa se tiče zvišanje eh, zmogljivosti eh, sodelavcev, kar se tiče načrtovanja, spremljanja in izvajanja programov, mislim, da je treba tukaj jasno povedati, da bi se morali osredotočati pri tem na sodelavce, ki so v lokalni regionalni upravi, in pa v organizacijah civilne družbe, kajti to so poglavitne osebe, odgovorne za socialno kohezijo. In to je pomembno tudi za regionalni razvoj. To je treba povdariti. Tukaj bi morali biti formulacije konkretnejše, kar pa se tiče prioritet za prometni sektor. Tukaj, torej vedno znova smo povdarjali, da mora biti promet trajnosten trajnosten promet, to je seveda zelo pomembno. Lahko bi kombinirali različne načine prometa, to je pomembna točka. In tudi pešačenje, vožnje s kolesom, deljenje avtomobilov, tudi to je treba upoštevati, to, da se več ljudi pelje za enim avtomobilom. Potem pa so tu še druge stvari, naprimer uporaba javnega prometa. Tako bi lahko zagotovili trajnostni mestni promet in pa nasplošno trajnostni promet. Poleg tega ne smemo pozabiti, da obstaja prometni sistem, ki poteka po notranjih rekah ali pa na morju. Tudi tega ne smemo pozabiti. Čeprav, ko govorimo o mobilnosti, verjetno številni ljudje, večina ljudi misli na eh, medmestni promet mislijo na avtoceste in tako naprej. Ampak ne pozabimo, da obstajajo tudi vodne poti in te moramo vedno upoštevati, ko govorimo o prometnih sistemih. Potem prilagoditev na podnebne spremembe. V zvezi s tem mislim, da je najuspešnejši instrument tisti, ki ščiti ekosistem, torej podnebje, eh, zaščita podnebja, prilagoditev na podnebne spremembe. In tukaj bi morali vedno podpreti koncept ekosistema. Imamo številne sisteme, ampak prioriteta mora biti ekosistem. Izogibati se moramo tudi nevarnosti in pa omeniti je treba tudi upravljanje s tveganjem. To je instrument, ki prispeva tudi k zaposlovanju in pa k ponovni vzpostavitvi biotske raznolikosti imamo določene politike, ki se med seboj dopolnjujejo. Nič eh, si ni nasprotujoče. Nasplošno mislim, da bi morali poskušati izvajati kohezijsko politiko. Ko stvari financiramo, moramo zagotoviti koherentnost. Dobro, javna sredstva niso brezmejna, zato moramo ukrepati ciljno usmerjeno. In mislim tudi, da lahko odbor za okolje prevzame tudi predloge sprememb zelenih. Tukaj gre za prioritete na področju upravljanja vod, z vodo in pa na področju gospodarjenja z odpadki. Tudi tukaj je potrebno delovati ciljno usmerjeno na splošno se ta cilj podpira. Imamo pa hierarhijo ciljev. In seveda je pomembno, eh, da najprej zagotavljamo preventivo, torej da preprečujemo nastajanje odpadkov. In okrepiti je treba to vrstne ukrepe. To je dober instrument, Sedaj pa moramo tudi izvajati politiko. Kar pa se tiče vode, moramo poskušati gospodarno ravnati za vodo, ne smemo jo preveč trošiti. Naprimer, treba je prepričati uhajanje vode iz cevi. Po eni strani vedno delamo na tem, da bi izboljšali preskrbo za vodo, po drugi strani pa prihaja do velikih uhajanj vode iz cevi. Investirati bi morali sredstva za to, da bi bila ta omrežja nekoliko bolj vodotesna. To bo imelo vpliv tudi na celotni vodokrog. Potem bi lahko naprimer zbirali deževnico. O sredozemlju smo že zbrali izkušnje z tega področja, kajti to so dragocena sredstva, V preteklosti so skupnosti takšno vodo uporabljale. Mislim, da bi morali up eh, uporabljati deževnico. Tudi za uporabo sredstev iz kohezijskega sklada. Hvala lepa. Hvala lepa. Predstavnikom komisije povem, da bi moral David Svit priti sem v kakšnih desetih minutah. Jan Olbricht. Hvala. Čestitam poročevalcu. Ne bi smeli pozabiti na resnični značaj kohezijskega sklada. Kohezijski sklad je bil ustanovljen za mastrihsko pogodbo, za posebnim ciljem. In to je poseben cilj, da bi znižali obremenitve držav članic zato da bi se lahko pripravili za stabilnostni pakt. Zato je bil namen v prvi vrsti ta, da se kohezijski sklad osredotoča na nacionalno raven in ne na regionalno. To je bil prvi element kohezijskega sklada, ki je zelo pomemben. In drugi element je sledeč. Velike, velike ulaganja v okolje, v promet in sedaj imamo možnost tudi ulagati v energetsko učinkovitost, ne pa v majhne zgradbe značaj sklada je ta, da gre tukaj za velika ulaganja, za velike investicije. Zato ima ta sklad tudi makroekonomske sankcije. To smo uporabili v primeru Mačarske pred kratkim. In morali bi se držati tega značaja, kajti tukaj gre za kohezijske države. Morali bi obraniti značaj tega sklada, ne pa ga uh, spremeniti. Zato bi se morali pripraviti na to, da dokažemo, da se to uporablja na nacionalni ravni in ne na ravni nac. To je pomembno. In drugič, ne smemo dovoliti, da se ta sklad razvodeni, da se spremeni. Vem, da nas ni danes veliko tu, ampak naša najljubša tema je instrument za povezovanje Evrope. Gospa predsednica, naj vprašam komisijo nekaj. O parlamentu se ne pogovarjamo o številkah, razpravljamo o okviru izjema pa je instrument za povezovanje Evrope. Ali ste opazili, da se pogovarjamo o spremembah eh, BDP-ja, da se pogovarjamo o niženjih, da govorimo o desetih milijardah kohezijskega sklada, da ne govorimo o odstotkih? Če nimamo 300 milijard iz kohezijske politike, ampak naprimer 250, ali bo to še vedno 10 milijard, ali bo to 5 milijard, ali 4 milijarde? Obljubili smo si, da ne bomo uporabljali številk, razen pri instrumente za povezovanje Evrope. Videti je, da je to neke vrste svetnik, ki se ga ne smemo dotikati, ker je nekaj posebnega. To je bila moja prva pripomba in drugo vprašanje za komisijo je sledeče. Nimam dovolj znanja očitno. Če bo to v pod 1a v proračunu 40 milijard in če bo šel denar iz kohezijskega sklada, bo v 1b ali je možno uporabiti denar iz 1B v 1A. Tega ne vem, to mi pojasnite. Um, instrument za povezovanje Evrope bo agencija v Bruslu, denar iz 1A. Ali se lahko koristi tudi denar iz 1B? To, je, to so konkretne vprašanja tega poročila, kajte govorimo o denarju iz kohezijskega sklada. Eno vprašanje je, če se denar ozame, ali je to še vedno kohezijski sklad ali pa je to nekaj posem drugega to bo potem izginilo iz kohezijskega sklada, ali kako. To je pomembno za to uredbo in zato je treba to pojasniti kar se da hitro, kajti če ne bomo tega storili, bomo imeli občutek, da je to kohezijski denar in da potem to ne bo več. Ne smemo pozabiti tega, da je kohezijski sklad za kohezijske države in da bi se moral uporabljati za stvari v skladu s pogodbo. Hvala. Hvala lepa, gospod Vlasek. Hvala lepa, gospa predsednica. Kratek bom. Posem se strinjam. Kohezijski sklad je namenjen velikim projektom za infrastrukturo ali pa za okolje. In tega ne smemo spreminjati. In spremembe mi ne bi bile všeč. Ne bi mi bilo všeč, če bi financirali iz tega sklada poškodovane vodne cevi. Kar se tiče desetih milijard iz kohezijske politike, ki naj bi se premestile v instrument za povezovanje Evrope. V zvezi s tem imamo jasno stališče. Nismo proti instrumente za povezovanje Evrope na sebi, ampak tako tudi ne moremo izvajati politike. Hvala. No, sedaj pa mislim, da damo besedo še predstavniku komisije. Nikolas Martin. Thank you, Chair. Uh, Hvala lepa, gospa predsednica. Številne stvari, o številnih stvarih se strinjamo. Kar se tiče razširitve področja uporabe kohezijskega sklada, lahko ponovim samo to, kar je rekel gospod Olbricht. Kohezijski sklad ima posebej namen, ima posebno podlago v pogodbi in ni na razpolago vsem državam članicam. Namenjen je državam članicam, katerih BDP je po 90 odstotkov poprečja. In zaradi tega ima posebne značilnosti osredotoča se na posebno uporabo pos in na posebne cilje. Po mnenju komisije tega ne bi smeli spreminjati, kajti če bi to spremenili na tak način, kot nekateri predlagajo, potem bi izgubili ta značaj in razlog za obstoj tega sklada. Zato je bil predlog komisije takšen, da bi ohranili status quo, kar se tiče uporabe. In zato tudi komisija ohranja oziroma ustraja pri tem, da ne želi razširiti področje uporabe na energetsko učinkovitost in na skradbe. Ne zato, ker bi se nam zdelo, da to ni pomembno področje za ulaganja, ampak zato, ker mislimo, da je to področje za investicije, ki se lahko pokrijajo iz SRR-ja. Sedaj pa nekaj o povezavi z instrumentom za povezovanje Evrope. O tem smo veliko govorili. Ozel sem na znanje komentar poročevalca namreč o tem, da moramo najti pravo podlago za to. Razumem, komisija je odprta za to in bo razmislila o kompromisu, ki bo zagotovil to, da bo instrument dobil podporo in eh, da bomo zagotovili, da bo to ugledalo luč sveta. Hkrati pa komisijo skrbi sledeče, da ne bomo, iz, bojim se, da bomo izgubili ključne elemente instrumenta za povezovanje Evrope, ki pa so pomembni, da se odmaknemo od nacionalnih alokacij, kajti ideja je, da omogočamo fokus na specifične prioritete. To je bistvo. Dobro, to, torej, da lahko um, ciljete, da lahko opredelite, kje so potrebe za infrastrukturo. In ne strinjamo se z mehanizmom ki pomeni, da bi se to porazgubilo. In potem o proračunskih vprašanjih. Seveda videti moramo, kakšna bo končna struktura proračuna. Tudi moja reakcija bi bila sledeča, če bomo to vključili v zakonodajo večletnega finančnega okvira, potem bo specifična določba za uporabo v en, pod 1A in sicer bo šlo tukaj za 10 milijard evrov iz kohezijskega sklada, ki prihaja iz 1B. To bo možno, če se bo zakonodajalec odločil, da se bo to zgodilo. Potem bo to podlaga za to, da se bo to zgodilo. ko se bo ta denar prenesel v instrument za povezovanje Evrope, potem to ne bo več denar iz kohezijskega sklada. Kajti značaj kohezijskega sklada se bo porazgubil razen dejstva, da se bodo še vedno uporabljala pravila, ki veljajo za kohezijski sklad kar se tiče uporabe, stopne sofinanciranja in tako naprej, ampak to bo spadalo pod neposredno upravljanje tu sodi torej pod neposredno upravljanje in ne moremo več reči, da to ni denar iz kohezijskega sklada pod neposrednim upravljanjem. To bo del, to je del CEF, eh, instrumenta za povezovanje Evrope. Ob, še ohranjeni pa bodo nekateri, nekatere lasnosti kohezijskega sklada. Potem še Nekaj o makroekonomske kondicionalnosti. O tem ste veliko razpravljali. Komisija še vedno meni, da bi to morali uporabljati za vse sklade skupne uredbe. Seveda ne sprejmemo argumenta, da da bo to sedaj preprečeno, zato ker bi to lahko vplivalo na regije. To ni utemeljeno. mislim, da povezava z makroekonomskimi elementi, ki so določeni, ne obstaja. Ne podpiramo predloga spremembe, ki bi to vračal v kohezijski sklad. Od tega smo se sedaj že oddalili in ekonomske okoliščine, ki jih dobro poznamo, zagovarjajo ravno pristop, ki ga najdete v predlogu komisije potem pa še skupni indikatorji. Komisija je glede tega zelo odprta. Če je pristop ta, da je bolje imeti uh, indikatorje v izvedbenih aktih, potem bi lahko na ta način morda bolje določili indikatorje, oziroma če to menite, potem je komisija za ta predlog odprta. Hvala lepa, Viktor. No, it's ok. Good. On uh, the comments. Hvala. Glede pripomp eh, bi se najprej zahvalil gospodinu Maconi, sicer je ni več tu, ampak pa prva podpiram to, da bi se osredotočili na nizkoglično gospodarstvo in da seveda zmanjšamo izpuste CO2 ter pa izpuste toplogrednih plinov. To je moja zaveza in to bom poskušal vključiti tudi z njenimi predlogi sprememb. Potem pa še vsa vprašanja, ki so povezana s prometno infrastrukturo. No, še enkrat naj povem, da bi se rad osredotočil na glavna čez evropska prometna omrežja, tako da bi razrešili probleme pri TNT, ne da bi se pa osredotočili na probleme, ki so bistvene za regije ali pa za dele regije. Sedaj pa gospod Kisohelos, kolega iz zelenih. Hvala lepa za vaše pripombe. Kot veste, sem tudi sam uložil predloge spremembe, da bi okrepili biotsko raznovrstnost in pa Naturo 2000. Prav tako sem se zelo potrudil za to, da bi se skozi izpostavljali tudi čim boljše institucionalne in upravljavske zmogljivosti. Bilo bi lepo, če bi tudi Evropska komisija pripravila izvedljive načrte za to, kako to storiti, še pred letom 2014. Kajti januar 2014, gledajte, te upravne zmogljivosti in pa socialne zmogljivosti ne bi takrat potem delovale. Kot smo prej slišali, ravno tu včasih eh, poslanci potrebujemo obrazložitveni memorandum o tem, kaj pomeni določen koncept ali pa določen stavek. Ne vem, če potrebujemo britansko um, enciklopedijo um, na takšnem eh, zaslišanju v parlamentu. Kako <laughs> si to potem predstavljate za naše regije? Kako je šele tam? Prav zato moramo sedaj izboljšati upravne in zmogljivosti. Uh, To moramo storiti čim prej, to bo potem bistveno tudi za CEF. Potem pa še nekateri drugi vediki glede prometa. Gospod Kristohelos je to omenil. Sveda bom delal na tem, ampak ne bi smeli preveč na novo odpirati problemov. Moramo se sotočiti na čez evropske vidike, ne pa nekaj drugega. Ampak mislim, da bomo uspeli doseči kompromis. Potem pa kako obravnavati vprašanja glede podnebnih sprememb. Eden izmed cenih kolegov iz drugih skupin, vesel sem, je dejal, da je pred nami nekakšna zelena revolucija ravno v teh kohezijskih skladih. Kaj je to potem odraža tudi prispevek vseh političnih skupin? To je tista prava evropska dodana vrednost. Prav zato je pomembno, da to vključimo tudi vse kohezijske politike in vse sklade za kohezijsko politiko. Pa še nekaj drugih zadev, gospod Albrecht. Seveda želim, da se s kohezijskim skladom usmerimo na tisto, kar je bilo že na začetku opredeljeno. Imamo nekatere projekte, ki so upravičeni, naprimer tudi za um, bolj učinkovite um, stavbe, energetsko gledano in pa tudi za uh, soproizvodno ter pa za tretje in klejne nadaljavo. Dva razloga sta za to, da bi to imeli tudi tu. To je sedaj moj odgovor tudi Evropski komisiji. Če bi do danes um, to že počenjali, bi bil problem že rešen. Ampak gledajte, če si pogledamo statistike Evropske komisije, potem vidimo, da um, s trenutnimi naložbami, s trenutnimi trendi, s trenutnimi um, finančnimi sredstvi, um, glede trenutnih eh, pravil za upravičenost, lahko do leta 2020 uh, šele dosežemo te cilje, prej pa ne. Torej, to bo šele na koncu naslednjega večletnega finančnega okvira. Pa še to bomo dosegli samo 50 odstotkov naših ciljev za podnebne spremembe in pa za boljšo energetsko mešanico ter pa za bolj smotrno porabo energijo, energije in pa glede zmanjšanega izpusta toplogrednih plinov in podobno. In tako dalje in tako dalje. Torej, moramo okrepiti ozelenitev našega gospodarstva. Prav tako pa moramo tudi naše gospodarstvo tudi pripraviti na to, da bomo prišli na bolj trajnostno raven. Prav zato sem predlagal um, te predloge sprememb glede bolj zelenih stanovanj, tako da bi vključili tudi mm, gretje in hlajenje. In to je potem tudi um, odgovor vam, gospod Stehelos. ETS tukaj ostaja takšen, kot je. Vse, kar je pod 20 MHV, in kar temelji na obnovljivih energijah, je upravičeno, kar pa je zgoraj, pa je lahko upravičeno razen termoelektrarne. Sedaj ne želimo spremeniti ETS sistema. Ta sistem deluje. Je v redu, sedaj ni treba po nepotrebnem povzročati dodatne zmešnjave. Pa še nekaj drugih zadev bi omenil cef. Gospod Aldreh, Albrecht, z vami se pa polno strinjam, pa to ni na ključe. Tudi gospod Macon je omenila nekatere težave in iz vsega tega je razvidno, da imamo seveda probleme. In lepo, da komisija je pripravljena sedaj iti na poti do kompromisa, kajti ravno za to gre. Moramo doseči kompromis, tako da bo vse skupaj lahko teklo naprej. Če ne bo kompromisa, potem bo pač projekt zašel v slepo ulico. In ne želim, da bo cef mrtvorojenec. Želimo doseči tisto, kar je bistveno za cef. Čezmejna razsežnost glavne evropske infrastrukture je morda ključna. Ja, ampak gledajte, komisijo pa prosim, da tukaj dosečemo kompromis in potem moramo tudi doseči soglasje sveta za takšen kompromis, kajti moramo vsi skupaj delovati po isti poti. Uh, In tukaj je svet predvsej bliže parlamentu, kot pa danes komisija. Tukaj sem zato nekoliko zaskrbljen, pa tudi previdno optimističen glede tega kompromisa. Potem pa še 10 milijard, tudi gospod Vlasak je to omenil in hvala lepa za pozitivne pripombe. Seveda je to čisto jasno sredstva bodo prišla ravno iz kohezijskih skladov. To seveda bo potem vplivalo tudi na zgornje meje. Treba poskrbeti za to, da bodo cilje kohezijske politike upoštevani tudi pri prenašanju sredstev v CEF. In prav zato še enkrat eh, moramo doseči kompromis. Sicer pa lahko rečem, da sem prepričan, da bomo na koncu dosegli pozitivne kompromise in bomo tudi potem potrdili končno poročilo. In seveda tudi dosegli kompromis s komisijo oziroma svetom, ko bo to potrebno. Hvala lepa vsem za komentarje, hvala vsem za prispevke in sem seveda tudi um, še pripravljen govoriti z vami, tako da bomo do julija dosegli končne kompromise. Hvala. Hvala lepa, Viktor. Sedaj pa lahko gremo naprej na zadnjo točko na dnevnem redu. Na no, tukaj je predlog sprememb najmanj. Joachim, upam, da vas ne bova poslušala samo midva, ti pa jaz. No, upam, da bo še kdo ostal. Joachim. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Poleg predlogov sprememb, ki sem jih sam vložil, smo prejeli še 28 predlogov spremen kolegov. Zato sem mislil, da smo dovolj razpravljali o tem v odboru, organizirali smo tudi predstav, javno predstavitev na to temo in tudi sam predlog komisije je uložil, je vključil naše želje v ta predlog, zato da smo bili lahko v tolkšni meri tudi zadovoljni z njim. Glede predlogov sprememb naših kolegov, mislim, da lahko dosežemo kakšno izboljšavo in to je, da lahko zahtevamo sektorsko razdrobitev iz ETS-ja in pa gre za konzorci več partnerjev in eh, zato moramo tudi sredstva porazdeliti na več partnerjev. V tistih regijah, v državah, članicah, kjer bolj poznajo inštrumente Evropske komisije. Smo skušali vključiti tudi razpravo o drugih inštrumentih, kot naprimer o Evropskem sosedskem inštrumentu. Zato lahko njegovo prisotnost eh, povečamo tudi na drugih sektorjih. Tukaj imamo zelo veliko interesa obmejnih regij, ki bi lahko razširili svojo upletenost in vključiti tudi civilno družbo, kar je zelo zaželjeno v prihodnem EZTS-ju. zato pa mogoče potrebujemo definicijo o civilni družbi, kakšne organizacije bi lahko sodelovali v IZTS-ju. Vloga IZTS-ja v strategiji 2020 in pri izvajanju makroregionalne strategije v partnerstvu in eh, sporozumu med državami članicami in komisije gre namreč za operativne programe, ki moramo vključiti v nekat, pri nekaterih predlogih sprejem, pa nisem eh, ravno eh, najbolj naklonjen, kaj ti moramo preprečiti nadaljne povzročanje stroškov. mislim, da je dovolj, da je dovolj, da omenjamo, da se zauzemamo za teritorijalno sodelovanje Evropske unije na splošno. Zato teh zahtev ne bomo upoštevali. Torej, razumljivo je tudi zahtevamo poenostavitev in večjo transparentnost pri najemanju osebe, to je razumljivo. Potekajo bodo tudi posvetovanja nekateri kolegi so menili, da bi prišlo do večjih stroškov za EZDS, če bi veljali enako kadrovska pravila kot za agencije. Zato je tukaj vprašanje, če EZTS želi uporabiti prostovoljno ta eh, statut ali ne. vendar pa eh, gre za obdobje šestih tednov, torej in dogovoriti se moramo, če bomo zmanjšali teh šest mesecev ali pa če se bodo države šence same odločile o tem. Šest mesecev se mi zdi dober kompromis. Seveda je treba tudi doseči, da bi najbolj oddaljene regije bolj upravljali EZTS za regionalne sodelovanje. Nekateri so omenili diskriminacijo, s tem se ne strinjamo, kaj ti danes lahko najbolj oddaljene regije uporabljajo EZTS že transnacionalno, tudi regionalno. Cilji notranjega trga Evropske unije so jasni in inštrument lahko pripomaga pri doseganju teh ciljev. Ta inštrument je zelo fleksibilen in lahko v prihodnosti eh, ga tudi prilagodimo. Zahvaljujem se vsem, ki so prispevali k razpravi s vami predlogi in sprememb. Veselim se že sodelovanja in razprave rezultat bo zagotovo dober in veselim se že tudi pogovorov s svetom. Ti pogovori bodo verjetno bolj komplicirani kot ti tukaj. Hvala. So the... Hvala lepa. No, sem že skoraj želel reči asistentom, da se oglasijo, ampak očitno nišče tega ne želi. Vse je jasno, sedaj pa kar komisija, oziroma Jan Albrecht, no, Jan je tukaj jaz sem uprav posebne položaje, kajti prej sem bil poročevalec za ISTS e pred nekaj leti je bilo to in vem, kako težko je bilo doseči soglasje s svetom. Johan, mislim, da počne nekaj pozitivnega, to je korak naprej. To je stala razprava o vlogi ISTS-ja e in pa to, ali ne bo to v svežnjo kohezijske politike, ali ne. Tukaj ne gre za sredstva, ampak za pravni instrument. To bi, po mojem mnenju, morali vključiti v svežen. Eden izmed predlogov sprememb Joachima Zelerja. Pa gre v smer, da moramo um, EZTS obravnavati tudi zunaj teritorijalnega sodelovanja. EZTS se lahko uporablja za različne namene, ne samo z čezmenega vidika, kar je bil sicer prvotni cilj kot pravni inštrument se to sicer lahko uporablja v različne um, namene. Se pa ne strinjam z nekaterimi predlagatelji predlogo sprememb, čež da bi morali delojemalce obravnavati tako kot um, delojemalce v agencijah EU. Sedaj si že kar lahko predstavljam odziv sveta. svet nikoli ni ravno bil nadušen nad EZTS-em. In če bomo sedaj v to mešali še agencije, potem ne vem, kaj bo naprimer med Polsko, Slovaško, vse skupaj bo precej čudno. Gre tudi za sam status EZTS-a. EZTS je že od samega začetka zelo zanimiv eksperiment, kako bi takšno institucijo s pravno osebnostjo usmerili po različnih metodah. Predlog Joachima Zelarja je predlog odbora za regionalni razvoj, um, ki spremlja IZTS. Oni imajo vse podatke, um, sedaj moramo gotoviti, kaj je treba spremeniti po tem spremljanju. Uh, Če bomo kot parlament dosegli soglasje s svetom, da bi nekoliko ukrepili EZTS, bi bilo to odlično. Kajti na začetku je ta instrument res naletel na zelo velik odpor. Sedaj mislim, da gremo v boljšo smer. Pa še nekaj glede časovnice in pa rokov za odobritev. Seveda svet to želi storiti čim poznaje. Najbolj pet let čez pet let. Ampak meni se zdi, da bi morali biti čim bolj razumni. Šest mesecev se mi zdi v redu. Um, kolega Vlašek je predlagal štiri mesece. Svet se mislim, da s tem ne bo strinjal. Če bomo dosegli šest mesecev, potem bi bilo to zelo dobro. Kajti to se lahko precej zavleče. Glede, pri tej uredbi ne gre za sredstva, ampak gre za to, da bomo vzpostavili nov, zelo zanimiv instrument z številčnimi možnimi funkcijami v prihodnosti. Hvala lepa, David Smith je prišel sem. Dobro se znane s poročilom in lahko pove svoje v imenu komisije. Hvala lepa, predsednica se prečujem, ker sem bil prepozen. Um, no, mi smo nekoliko prehitevali. Vi bili ste zelo učinkoviti, tako kot vedno, gospa predsednica. Ne bom na dolgo še lahko govoril, kaj ti že v preteklosti smo povedali svoje mnenje o tem odboru. Strano pri tem, seveda, podpiramo zelo pozitiven odziv poročevalcev in pa drugih poslancov s tem v zvezi. Torej, lepo je, da podpirate instrumente in pa glavne cilje in to ste tudi izrazili svoje predloge sprememb. Zato smo hvaležni. Potem pa še nekateri specifični um, predlogi sprememb, ki so danes na dnevnem redu. Številni predlogi so bili podani v nekem pozitivnem duhu. V nekaterih primerjih pa imamo nekatere pomisleke. Včasih se s predlogi izraža politična volja, ampak po drugi strani pa ni nobene konkretne formulacije, kaj bo to pomenilo za izvajanje uredbe. Ne vem, morda bi to lahko dali uvodno izjavo, kar potem ne bo nujno izvedljivo v praksi. E, morda je kaj pomenilo kot politično sporočilo, ampak ni pravno izvedljivo. Pa še nekaj bi omenil, glede IZS-a. E v spremenjeni uredbi bi morali poskrbeti za to, da bo lažje uporabljati IZS-je e in pa da bodo bolj fleksibilni. Prav zato ne želimo podpreti specifičnega združevanja. Sicer se strinjamo, da bo to morda nasplošno pametno, ampak ta 36 predlog sprememb se mi ne zdi koristen. Potem še naslednja skupina predlogov sprememb. Kaj lahko vpliva na druge politike EU? To je naprimer lahko povezano tudi s finančno uredbo ali pa je povezano z evropskimi eh, programi, naprimer za okolje, raziskave in podobno. Gledajte, ta uredba tukaj se nanaša na izvane ECTS-ja. In to tukaj gotovo ne more spreminjati pravil drugih zakonodajnih aktov EU. Ampak mislim, da smo že upoštevali glavne cilje teh predlaganih predlogov sprememb. Vse skozi se pogovarjamo z upravitelji drugih politik in mislim, da bomo lahko kmalo odpravili tudi tukaj še preostale ovire. Potem pa na koncu še ena skupina predlogov sprememb. To so dobri, pozitivni predlogi sprememb, ki gredo natančno v smer, ki jo mi tudi želimo obrati. No, morda komisija včasih ne bi želela iti tako zelo daleč, ampak um, če premen to želi, seveda to lahko tudi storimo. Morda bi lahko predložili še bolj konkretne, jasne formulacije. Sicer smo zadovoljni s našimi predlogi. No, bomo pa videli, če bo s temi predlogi prav tako navdušen tudi svet ministrov. Toliko za enkrat kolega Peters je ravno kar prišel in on je predvsem bolj pristojen za te stvari, um, za nekatere vprašanja, zato če želite še govoriti z njim, prosim, um, bo gotovo to se ne sprejel. Joachim. Najlepša hvala za prispevek Jana Olbrihta, ki spada med očete EZTS-ja. Eh, Bio je prisoten pri porodu, sedaj tam dela že 26 eh, ljudi. Sodeloval sem s tistimi, ki so delali na euroregijah eh, med Češko, Avstrijo in Nemčijo. In Počasi opažamo, da se sodelovanje poglavlja in da služi ta inštrument in vedno znova raste. To moramo tudi upoštevati pri naših zaključkih. Če pomislim na Nemčijo, na zvezdne države, držele, eh, tam še vedno vlada mnenje, da se morajo čim odpovedati. povedati zato moramo tam pojasniti, da se ni treba odpovedovati, niti ničesar žrtovati, ampak da lahko stvari samo izboljšajo pri čezmejnem sodelovanju. Mislim, da lahko EZTS predstavlja inštrument prihodnosti za obmejne regije, zato je treba to sodelovanje še okrepiti in ga spodbujiti. Zdaj, torej smo končali s to točko. To je naša eh, zadnja sprava pred glasovanjem julija. Ne vem, ali nas želi komisija prav posebej podpreti in nam dati kakšen blagoslov ali kako, ali ne. Hvala. Bi ponovil tisto, kar sem že povedal včeraj. Komisija vam je na voljo sedaj v naslednjih dneh, tudi poročevalcem za druge uredbe. Če vas zanimajo kakšne tehnične informacije, vam bomo z veseljem pomagali. To bo gotovo precej težaven postopek, bomo morali pregledati vse predloge sprememb in pripraviti kompromise. Če želite kakšno tehnično pomoč, vam bomo z veseljem pomagali. iz včerajšnje pa današnje razprave je razvidno to, da so predlogi sprememb in pa to, kaj se misli poročevalce o tem, dobra podlaga za glasovanje 10. julija in pa tudi za poznajši trialog. Mislim, da vidimo, katera so najbolj kočljiva vprašanja, kje se strinjamo, kje ne. In mislim, da bomo dosegli zadovoljive rešitve. Mislim, da bi lahko po tem postopku prišli do nekih dobrih določb. To nam je vsem v interesu in mislim, da imamo za to tudi podporo. Hvala lepa, Nikolaj, sem za to zavezal bomo tudi drugim poročevalcem povedali, da lahko zaprosijo za vašo tehnično pomoč. Torej, sedaj zaključujemo 11. in 12. julija uh, eh, in naslednji sestanek. In dobro je, da imamo tako majhen odbor, kajti če ne se tako malo, smo lahko še toliko bolj hitri in učinkoviti. Torej, najbolje, um, da, govorim, da imamo sestanke vedno ne v četrtek ali pa v petek eh, in potem bomo končali zelo hitro. Hvala pa vsem, hvala pa tudi tolmačem, končali smo.